Αγαπητοί συνάδελφοι, προχωρούμε στην ψηφοφορία. Nadaljujemo torej z glasovanjem. Naslednje poročilo je poročilo o napredku Turčije za leto 2010. Amandma številka 10. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeta. Preverimo. Prav, preverjamo predlog spremembe številka deset. Peraš Fivorijaš. Glasovanje končano. Sprejeto. Tropologija NDK Psini Per. Predlog spremembe številka enajst za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Dvanajst. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Gospa Omendojten, želi beseda? Yes, to, to an... Da, gospod predsedujoči, rada bi povedala naslednje. Z poročevalci v Senci smo dosegli sporazum o odstavku številka 8. To pomeni, da bo predlog spremembe gospe Flotre umaknjen, zato To predlagam skupini, da glasujejo za predlog spremembe številka 29 v zvezi s tem odstavkom. Uh, Preznujem številka 29. Za. Proti. Zavrnjeno. Je to drži. Preverjamo torej. Predlog spremembe številka 12. 12. Preverjamo. Perez Ovorijaš. Glasovanje zaključeno. Zavrnjeno. Predlog spremembe številka 29. Za. Proti. Držani. Sprijeto. Številka 1. Za. Proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe številka 26 je bil umaknen. Imamo torej ustni amandma o odstavku številka 18, gospa Omen Reuten. Um, an oral amendment. Torej, da bi v odstavek 18 ustavili, da nas skrbi pomankanje napredka na tem področju in da zaprtje novinarjev lahko zmanjša verodostojnost, kar bi škodilo okrepiti demokracijo v tej državi. Torej. Ima kdo kaj proti? Lahko glasujemo torej, osnovam amadmaj, kdo za, proti, držani, sprijeta. Številka 23, kdo za, proti, držani, sprijeta. 37, kdo za, proti, držani, zavrnjena. 27, kdo za, proti, držani, zavrnjena. 13, kdo za, proti, držani, zavrnjena proti, zdržani, zavrnjeno. Preverjamo, številka 13. Perač Favorijaš. Glasovanje zaključeno. Sprejeto. Prespremljeno številka 28, do za, proti, zdržani, preverjamo številka 28. Izvolite. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Presodim številka 24, da za, proti, držani, sprejeto. Številka 3, da za, proti, držani, sprejeto. Številka 14, kdo za, želite preveriti, presumi številka 3. Izvolite. Pereš Foforijas. Glasovanje je končano. Sprejeto. Številka 14 je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 15 je za, proti, zdržani, zavrnjeno številka 30. To je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 31. To je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Torej odstavi številka 40 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejeta. Drugi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejeta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 Preraslovnik številka 38. Glasujemo poimensko. Volite. Pera Šoforijaš. Glasovanje končano. Zavrnjeno. Številka 34. Glasujemo poimensko. Volite. Pera Šoforijaš. Glasovanje končano. Zavrnjeno. 35, glasujemo po imensko. Izvolite. Pera Šoforijaš. Glasovanje končano. Zavrnjeno. Številka 5, kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Is my night. Dobro. Danes sem prijazen, torej bomo preverili. Predlog spremembe številka 5. To je edini dan letos. Glasovanje končano. Zavrnjeno. Preznanje šilka 16, za, proti, zdržani, zavrnjeno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 19, kdo za, proti, zdržani, sprejeta. 25. Številka 20, so pričem, kdo za. Kaj sem dejal? Sprijeta sem rekel. Številka 19, preverjamo. Perašoforijas. Glasovanje končano. okay, the... Mislim, da je težava v napravah. Lahko tehnik preveri, če dobro delujejo. Zavrneno je bilo, torej gremo na številko 19. 15, amandma številka 15 za, proti vzdržani. To bomo preverili. Preverjamo številko 25. Peraš oforiješ. Glasovanje končano. Sprejeto. Številka 4. Kdo za? Proti? Držani sprejeta. 20. Pera Šovorijaš. Glasovanje je končano. Zavrnjeno. Preglasovanje številka 20. Kdo za? Proti. Držani. Zavrnjeno. 21. Kdo za? Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Številka 2. Kdo za? Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 6. Kdo za? Proti proti, vzdržani. To bomo preverili. Številka šest. Pera Šoforijaš. Glasovanje končano. Sprijeta. Številka sedem, tudi za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Številka osem, tudi za, proti, vzdržani. Vzdržani. Zavrnjeno. Številka 9. Kdo za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Preverimo številka 9. Pera Šoforijaš. Glasovanje je končano zavrnjeno. In končno glasovanje, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Čestitam poročevalcu, poročevalki. Naslednje poročilo. Vključevanje Črne gore v evropske integracije številka 1, kdo je za, proti, Vzdržani. Sprijeto. Preverjamo. Amandma številka ena. Perašo. Glasovanje končano. Sprijeto. Ne pretiravajte, prosim. Odstave številka 32 v dveh delih. Prvi del, za, proti vzdržani. Sprejeto. Drugi del, da je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In končno glasovanje, da je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa poročilo gospe Jaroka, amandma številka ena. Glasujemo poimensko. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Odstavek številka 3. Glasujemo poimensko. Izvolite. Glasovanje je končano. Sprijeto odstavek številka 36, glasujemo po imensko. Izvolite. Perašo Forijaš. Glasovanje končano. Sprejeto. Odstavek številka 40, glasujemo po imensko. Izvolite. Glasovanje končano. Sprejeto. Odstavek številka 41, glasujemo po imensko. Izvolite. glasovanje končano. Sprijeto. Odstavek številka 50, plusoma poimensko. Izvolite. Glasovanje končano. Sprijeto. Odstavek številka 58, glasujemo poimensko, izvolite. Peraš pihoforijas. Glasovanje končano. Sprijeto. Odstavek številka 59, soma poimensko. Izvolite. Peraš Čivovorijaš. Glasovanje je končano. Sprijeto. Odsaj šilka 98, glasoma poimensko. Peraš Čivovorijaš. Glasovanje je končano. Sprijeto. Odstavek številka 100. Glasujemo poimensko. Glasujte. Perez Ohorijas. Glasovanje je končano. Sprejeto. Odstavek številka 102. Glasujemo poimensko. Izvolite. Glasovanje je končano. Sprejeto. In sedaj končno glasovanje. Glasujemo poimensko. Glasujte. Pera Soforias. Glasovanje končano. Čestitamo gospej Jaroki. In še zadnje glasovanje. Gre za poročilo gospoda Langeja o industrijski politiki za dobo globalizacije. Prej smo imeli številka 11. Kdo je za? Proti? Držani? zavrnjeno. Številka 1, kdo za, proti, zdržani, zavrnjeno. 12, kdo za, proti, zdržani, zavrnjeno. 2, kdo za, proti, zdržani, to bomo preverili. Številka 2. Pera Žuhorijas. Glasovanje končano. leta. Skupaj glasujemo o preuzvoljenju številka 3 in 10 za proti državni zavrnjena. 31 je za proti državni sprejeto. Številka 4 je za proti državni zavrnjeno. Odstavek številka 41 je za proti državni sprejeto. 51 je za proti državni sprejeto v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Odstavek 54 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Odstavek številka 59. Torej, predsedujem še kapet, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Odstavek 64 v dveh delih, prvi del, kdo za, proti, vzdržani, sprijeto. Drugi del, kdo za, proti, vzdržani, sprijeto. Odstavek 75 do za, proti, vzdržani, to bomo preverili. Okay, my, my, my mistake, my... Se opravičujem, zmotil sem se. Torej, predlog smo imeli številka 6 za proti zdržani zavrnjeno. Odstavek 89 v dveh delih, prvi del kdo za, proti zdržani sprejeta, drugi del kdo za, proti zdržani vzdržani. Sprejeto. Odstavek številka 90 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe številka 9 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Številka 13 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Odstavek 108 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Prvi, drugi del, kdo je za, proti, zdržani. Sprejeto. Prezvene šilka 7, kdo je za, proti, zdržani. To bomo preverili. Prezvene številka 7, izvolite. Glasovanje končano. Zavrneno. Prezvene šilka 8, kdo je za, proti, zdržani. Vzdržani. Zavrnjeno. Uvodna navedba štel eh, F. Prv, dve deli, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa končno glasovanje, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Čestitamo gospodu Langenu.